Danes bomo počestili več kot 5000 žrtev terorističnih dejanj v Evropi, krati pa bomo izkazali solidarnost z številnimi ranjenimi v barbarskih terorističnih napadih. Bomni napadi v Madridu pred šestimi leti, 11. marca 2004, ki so terjali 191 žrtev iz 17, držav, iz 17 držav in pa teroristični napad v Londonu 7. julija 2005, sta bila med najhujšimi terorističnimi dejanji na evropskih tleh. Terorizem je napad na nas vse. Terorizem je napad na bistvo naše demokratične družbe. Zato bo Evropa vedno združena v boju proti terorizmu, pa naj gre tukaj za separatistični terorizem, verski ali politični terorizem. Terorizem nikoli ne more biti utemeljen na noben način. Ta Evropski dan nam daje možnost, da pokažemo, da teroristi in teroristična dejanja nikoli ne bodo spodkopala ali pa uničila našega zaupanja v temeljne vrednote in pa človekove pravice. Najlepša hvala. Kari kolegi. Dragi kolegi, danes zjutraj se je konferenca predsednikov odločila in sicer v skladu z členom 134, tretjim odstavkom poslovnika, da bo spremenila koledar delnih zasedanj in da bomo sklicali sejo tega parlamenta v sredo 7. aprila 2010 od 14.30 do 16.30. Na dnevnem redu bo poročilo Evropskega sveta in pa izjava komisije o Evropskem svetu 25. in 26. marca 2020.